Zapisnik eh, se je z 25. februarja je na voljo. Imate kakšne pripombe? Ne. Gospe in gospodje, v imenu pod predsednika Tajanja vas eh, naj obvestim, za kar me je prosil, da so pred plenarno dvorano brošure pripravljene v sodelovanju služb z gospodom Tajanjem glede varnostnih ukrepov v Evropskem parlamentu.